Grazie. ILS, IGR um, so podali predloge za torej, um, odbore. Če ne bo nobenih pripomb, potem bodo uh, imenovanja sprejeta. To bo dalje zapisnik.